Tako, spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z našim zasedanjem. Prisrčno pozdravljam med nami gospo Vasilju, komisarko, ki je pristojna za področje zdravstva. Tema, ki je seveda v vseh 27 državah zelo pomembna. Prisrčno dobrodošli v odboru za okolje novega parlamenta veliko ambicioznih, dejavnih poslancev imamo v naših vrstah. Poleg okolja je zdravje zelo visoko na našem dnevnem redu. Prišli ste, da bi nam povedali več o trenutnem dogajanju v boju proti virusu H1N1. To je tema, ki je v veliko državah zelo pomembna. Komisija je podala sporočilo, akcijski načrt in o tem bi se radi pogovorili z vami. Na razpolago imamo uro in pol in glede na to, koliko bomo imeli javnih besedi, bom skušal zagotoviti, da bodo vsi prišli na vrsto. Gospa komisarka, prosim, imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci. V veliko veselje sem prišla sem med vas prvič po volitvah. Moram reči, da smo doslej imeli konstruktivne odnose s tem odborom v predhodnem zakonodajnem obdobju in upam, da se bodo ti odnosi nadaljevali tudi v prihodnje. Kot je rekel gospod predsednik, so me prosili, da pridem in povem nekaj več, torej da podam poročilo o tem, kaj smo delali v zadnjih nekaj mesecih v povezavi z virusom H1N1, ko gre za pandemijo gripe. Želela bi vam predstaviti sedanjo situacijo, potem pa predstavila še nadaljna prizadevanja za obvladovanje in nadaljno pripravljanje, ko gre za nevarno za javno zdravje. Vse države Evropske unije in nefte so poročale o potrjenih primerjih. Trenutno imamo več kot 55 tisoč primerov v Evropi in tukaj moram reči, da je nekaj držav že nehalo šteti posamezne primere. Zato ne moremo reči, da je to zanesljiva številka verjetno je ta številka še precej višja. In okrog 350 tisoč primerov je bilo zabeleženih na svetovni ravni. No in kot sem rekla, nekaj držav je nehalo poročati in šteti posamezne primere, zato so verjetno številke više. Stopnje okužbe so najviše v starostni skupini od 5 do 24 let. Stopnje hospitalizacije pa so najviše pri otrocih starih do 4 leta. Na srečo večina primerov ni hujših. Vseeno pa doslej je bilo zabeleženih okrog 174 smrtnih primerov. Večina teh ljudi je že prej imelo hude zdravstvene težave. Strokovnjaki iz Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni pravijo, da je stopnja umrljivosti po svetu še vedno podobna stopnji umrljivosti od sezonske gripe, zaradi katere umre četrt do pol milijona ljudi na svetu vsako leto. Vendar pa to ne pomeni, da sta pandemija ali sezonska gripa neškodljivi. Sedanja analiza, kako se pandemija obnaša v južni polobli, kaže, da v najslabšem možnem primeru lahko pride do okužbe do 30 odstotkov prebivalcev Evropske unije med zimo. Poleg tega pa obstaja tudi tveganje, da s časoma pride do mutacije virusa gripe in da ta postane bolj patogen. V tem primeru lahko prije do tega, da izid okužbe postane hujši in bolj resen. To bi predstavljalo ogromen izziv, ko gre za upravljanje javnega zdravja. Zaradi tega bi prišlo do velikih pritiskov na storitve javnega zdravstva. Ne smemo pozabiti, da se ne moremo večinoma izogniti pandemiji grip. Zato je absolutno nujno, da se pravilno pripravimo, zato da zmanjšamo učinke pandemije na minimum. Tehnične zmogljivosti, proračunski veri in strukture za pripravljenost pa seveda niso enake v vsaki posamezni državi članici. Nekatere države so bolje opremljene za obvladovanje situacije. Zato je potreben koordiniran pristop na ravni Evropske unije. Ta je zelo pomemben, če želimo se odzvati na to krizo kar najbolj učinkovito. V zadnjih letih so države članice pripravljale načrte za pripravljenost na nacionalni ravni in poudarjale so koordinacijo in preprečevanje ter kontrolne ukrepe. Še prej pa je Evropska komisija identificirala pripravljenost na pandemijo gripe kot prednostno nalogo. Novembra 2005 je komisija sprejela sporočilo o načrtovanju pripravljenosti na pandemijo gripe. To sporočilo zajema vrsto orodij in podpornih mehanizmov, ki naj bi pomagale državam članicam dobro smo pripravljeni, kajti odkar je prišlo do izbruha v aprilu, so države članice koordinirale in usklajevale svoje prizadevanja na podlagi načrtovanja za pripravljenost, ki so, jih, ki so ga izvedli že prej. Ob podpori ECDC-ja je komisija vodila te koordinacije na ravni Evropske unije v skladu s sedanjo zakonodajo Evropske unije o prenosljivih boleznih in na podlagi sklepov izrednega sveta ministra za zdravje z 30. aprila. Sama sem namene te koordinacije tudi aktivirala tako imenovani sistem za krizne razmere in Skupaj s, komismi, s komisijo želimo spremljati situacijo in imamo tudi skupne sestanke z državami članicami, zato da se izmenjava informacije o epidemiološki situaciji v zvezi s tem izbruhom. Komisijo pri izvajanju te naloge podpira tudi odbor za zdravstveno varnost. Uradniki na visoki ravni sestavljajo ta odbor. Ta odbor je bil ustanovljen kot neformalno, neformalni organ za sodelovanje in koordinacijo in namen tega je izmenjava informacij. Od začetka tega izbruha smo imeli že več kot 30 audiokonferenc s predstavniki držav članic in dodatne sestanke z ustreznimi organi iz tretjih držav, pa tudi z Svetovno zdravstveno organizacijo. Zapisniki in poročila vseh sestankov se razpošljajo vsem zainteresiranim stranem. Povzetki razprav pa so javno na voljo tudi na spletni strani Generalnega direktorata za zdravje in varnost potrošnikov. Sestanki so se nadaljevali tudi čez poletje in zdaj imamo te sestanke enkrat na teden. Osredotočamo pa se na vprašanja obvladovanja tveganja. Evropska komisija in države članice so sprejele celo vrsto ključnih odločitev za to, da se zagotovi učinkovito upravljanje in obvladovanje pandemije. Naj omenim samo nekaj teh ukrepov. Izdali smo smernice o obvladovanju primerov in o nasvetih za eh, zdravstvene protiukrepe in sicer za zdravnike. Podali smo nasvete javnosti o osebnih zaščitnih ukrepih. Podali smo izjave o zaprtju šol, o prednostnih skupinah za cepljenje in tudi dajemo nasvete za eh, tiste, ki veliko potujejo. In pomagamo tudi pri diagnosticiranju pacijentov. To je bila naša prednostna naloga. Tukaj naj se iz srca zahvalim Evropskemu parlamentu, da je v začetku letošnjega leta omogočil, da smo hitreje sprejemali ukrepe in zato smo lahko bolje nadzorovali in spremljali razvoj gripe H1N1. Upam, da lahko računamo na nadaljno podporo parlamenta, zlasti če pride do ponovitve te situacije kasneje letos jeseni. Zato, da bi okrepili koordinacijo po vseh sektorjih v državah članicah, smo 15. septembra v Evropski komisiji sprejeli sporočilo, ki združuje ključna vprašanja in odzive na obvladovanje pandemije. In sicer smo to izdali v enem samem poročilu. Tukaj so predstavljeni trije glavni cilje. Prvi je, da postavimo in izpostavimo, kateri so glavni dosežki evropskega sodelovanja pri obvladovanju pandemije od začetka izbruha. In tu je pomembno, da imajo vse države članice dostop do najsodobnejših nasvetov strokovnjakov in tehnične smernice preko evropskih agencij, kot sta ECDC in EMA. Poleg tega pa so pomembni tudi skupni pristopi Evropske unije, ko gre za izjave v zvezi z nasveti za popotnike, za zaprtje šoli in podobno. Drugi cilj opisuje nekaj širših vprašanj, ki so povezani s pandemijo in sem so vključena socioekonomske posledice in pomen sodelovanja različnih sektorjev. Tretji cilj pa zadeva nekaj bolj konkretnih izzivov pripravljenosti na pandemijo in odziv in sicer razvoj cepiv in protivirusnih teles, potem nakup oziroma naročila cepiv in strategija cepljen, podporo tretjim državam in zagotavljanje učinkovitega obveščanja javnosti. To so konkretne točke in te so opisane podrobno v petih delovnih dokumentih, ki spremljajo sporočilo. Ta svežen sporočil bo predstavljal podlago za razprave na izrednem zasedanju ministrov za zdravje 12. oktobra. Zato, da bi se čim bolj učinkovito odzvali na pandemijo, pa tesno sodelujemo tudi s ključnimi svetovnimi partnerji. 11. septembra sem gostila posebno ministersko zasedanje globalne pobude za zdravstveno varnost. To so bile države G G7 in Meksiko. Razprave so se osredotočale predvsem na cepljenje in na pomoč tretjim državam. Ta skupina se je pokazala za zelo pomembno pri zagotavljanju mednarodnih informacij, pri izmenjavi informacij in koordinaciji, vse od kar se je virus prvič pojavil. Vprašanje cepiv je zelo pomembno in prejšnji teden je EMEA in vem, da se boste z izvršnim direktorjem agencije EMEA sestali malo kasneje. Torej, EMEA je izjav, izdala pozitivno mnenje, ki priporoča, da naj bi dve cepivi dobili odobritev za dajanje na trg. Že zdaj lahko potrdim, da je komisija že zaključila z izdajo odobritve za dajanje na trg za ti dve zdravili oziroma cepivi. Poleg tega je komisija podala priporočila in smernice o strategijah za cepljenje in za identifikacijo skupin, ki bodo imele prednost pri cepljenju. Ta priporočila so že bila odobrena. Skupni cilj pa je podpora državam članicam pri izvajanju posameznih strategij za cepljenje. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci, vplivi sedanje pandemije H1N1 so bili zaenkrat še relativno omejeni. Vseeno pa moramo izvesti previdnostne ukrepe, kolikor je le mogoče pri obravnavanju te nove gripe, saj iz izkušenj vemo, kako nepredvidljivi so lahko ti virusi. In ko smo se sestali 11. septembra z našimi mednarodnimi partnerji, se dobro spomnim, kaj je povedal eden od strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije. Rekel je nihče, ampak res nihče ne more biti prepričan, kako se bo razvijal ta virus v prihodnje. Lahko mutira in postane bolj resen in v tem primeru se moramo na to pripraviti. Zagotovo smo dobro pripravljeni, ampak še vedno moramo ostati budni in v pripravljenosti. Približuje se nam reč zima in zagotoviti moramo, da bodo naši državljani zaščiteni in da bomo lahko se hitro odzvali z ustreznimi ukrepi in upam, da lahko računam na podporo Evropskega parlamenta in zlasti vašega odbora, če bo to potrebno. Hvala. Ja, Gospa komisarka Vasilju, hvala lepa za vašo predstavitev. Glede prizadevanj komisije, da bi kar se da pripravila države članice na možno pandemijo gripe, ki ne sme uiti izpod nadzora. Slišali smo o posameznih stopnjah akcijskega načrta. Sam sem se danes cepil proti običajni gripi. V parlamentu ta ponudba za cepljenje velja za vse in se potem lahko odločite, ali boste to storili ali ne. Vem, da obstaja tudi cepivo že zdaj za drugo gripo, za novo gripo, o kateri govorimo. In da se sedaj o tem pogovarjajo tudi strokovnjaki v posameznih državah. Sedaj pa javlja nek besedi najprej Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, za vašo predstavitev in za prizadevanje na tem področju. Zelo pomembno je, da komisija tukaj deluje usklajeno in pomaga državam članicam. Kajti gre za pandemijo in nihče ne bi razumel, če bi razvijali raznolike strategije, ki ne bi bile usklajene med posameznimi državami. Zahvaljujem se tudi še prav posebno za priporočilo äh, o zaprtju šol. Tukaj smo imeli intenzivno razpravo. Ja. Me razumete? Brazilija je po mojih informacijah država, kjer je nastopilo največ smrtnih primerov in tam so že zaprli šole, bile so zaprte tri tedne. Rezultat je bil, da so se otroci srečevali izven šol. In primer v nakupovalnih središčih. In potem se niti niso naučili otroci namreč tega, česar bi se morali, da bi se izognili infekciji. Kar se tiče cepiva in zdravil, je sedaj odobritev bila dana. Tukaj lahko vključimo vse skupine prebivalstva, tudi otroke. In gospa Jakov z ECDC je dejala, da so klinična testiranja do sedaj bila izvedena samo na zdravih odraslih. Po mojih informacijah je kljub temu tako, da je cepivo varno tudi za rizične skupine in otroke, ker smo že imeli nekatere preiskave. Vendar pa smo dobili zelo čudna sporočila strani ene od ministric, da bi naj otroke cepili še razpomladi. Sedaj bi rad zvedel, dobil zagotovilo, da bomo otroke lahko cepili kar se da hitro. Drugo zadeva protivirusna zdravila. Tudi tukaj imam informacije, da Tamiflu ne zadošča, da ga ni dovolj na razpolago. Gospa Grostet je bila naša poročevalka. Vedno smo skušali zagotoviti zdravila, ki so primerna tudi za otroke in to bi bilo zame zelo pomembno. Sedaj pa še zadnja pripomba. Uradno je pristojen za odobritev zdravil gospod Verhagen. Morda bi danes lahko razmislili o tem, ali bi v prihodnosti tudi moralo biti tako. Gospod Barozo mora razmisliti o sestavi nove komisije. Zato sedaj osebno vprašanje vam, gospa Vasilju. Z izkušenj zadnjih let bi Barozu odsvetovali, če bi vas vprašal, da bi pravo na področju zdravil bilo pri komisarju za zdravje? Hvala lepa, gospod Lize. Sedaj pozdravljam gospoda Tomasa Ljungrena, direktorja Evropske agencije za zdravila to pravim tistim, ki imajo specifična vprašanja za EMEO, da morda zastavijo to vprašanje kasneje. Kaj ti za gospod Vasilju, boste vi odgovarjali na vprašanja. Gospa Dagmar Roth-Perent. Hvala lepa, gospod predsednik. Da, dejali ste, da bomo imeli razpravo kasneje z gospodom Lundgrenom in se bomo lahko pogovarjali o postopku avtorizacije za cepiva in zato se sedaj v to ne bom spuščala. Gospa komisarka, gospa Vasilju, ko vas poslušam, sem vedno navdušena. Edina težava pa je, ko se vrnem domov ali v drugo državo Evropske unije in nisem več tako navdušena. Ko ste govorili o vseh teh sestankih, ki ste jih imeli, 30 audiokonferenc, audiovizualnih konferenc, imam občutek, da so vsi zelo dobro obveščeni o tem vendar pa imamo tudi kar nekaj, ki so manj obveščeni in imam štiri merila, ki jih še vedno pogrešam in to sem dajala tudi gospod Jacobs. Tukaj gre za nasvete, pripravljenost informacije. Še vedno se mi zdi zelo zanimivo, da kar se informacij tiče, imamo v nekaterih državah članicah premalo podatkov. Niso usklajeni, ne v vsaki šoli, ne na vsaki univerzi, ne na vsakih vratih, ne v vsaki pisarni ali upravni zgradbi. Ljudje ne vedo točno, kaj bi morali početi, naj se rokujejo ali ne, naj se poljubijo ali ne, poljubljajo ali ne, naj se izogibajo določenim predmetom. In naj se, naprimer, tudi izogibajo podnebnim, podzemnim železnicam in tako dalje. Zelo sem bila presenečena, ko smo začeli septembra spet šolo, seveda v različnih državah članicah različno, da ni v vseh šolah, na vseh tovarnah bil na razpolago dezinfekcijski material. In da bi ljudem povedali, da pri odhodov ali prihodov v dvorano si dezinficirajo roke, naprimer, in kaj naj počnejo, če kašljajo, naprimer. Nekateri časopisi to počnejo, vendar pa to ni seveda razširjeno povsod. Moralo bi biti zagotovljeno to, da bi ljudje si resnično lahko dezinficirali roke, naprimer. To ne obstaja in to bi moralo biti na voljo. Sedaj pa pripravljenost in nasvet pripravenost. Danes smo bili zelo entuzijastični, veliko je bilo novih poslancev in smo glasovali o proračunu, da bi države članice naredile podporo za protivirusna zdravila in cepiva. Vsi vemo, da to ni odgovornost EU in da tega ne bi smeli naprtiti proračunov. Posebno smo tako glasovali. Torej, to je odgovornost držav članic. Naj povem še enkrat ali so pripravljene in če niso, zakaj niso. Ali bi lahko začeli imenovati tiste, ki niso pripravljeni, pokazali s prstom na tiste. In ali bi lahko izvedeli, kako izgledajo razmere v posameznih državah članicah. In koliko časa bi določene države članice lahko zagotovile postele za izolacijo bolnikov in potem koliko zdravil in kol, kakšen obseg zdravil bodo imele in tako dalje. To je ta pripravljenost. Potem na sveti. Zakaj ne moramo povedati ljudem, kaj naj počnejo? Ljudje ne vedo, ali se naj cepijo ali ne, zdaj, ko so cepiva na voljo. Ta nasvet moramo podati in to mora biti dano vsake države članici širše javnosti, kajti ljudje tega ne vedo. In kasneje se bomo z gospodom Lengrenom pogovarjali o cepivih, vendar pa to ni naroga EME. Lahko pomagate pri tem? Um, Želite odgovoriti, prosim? No, strinjam se z vami, da je naša odgovornost to, da zagotovimo, da vse države članice imajo na voljo enake informacije, enake, enaka navodila in enake nasvete in da se dogovorimo o enotnem načinu, kako bomo to sporočali javnosti, kako bo javnost obveščena. Ampak, če želijo, lahko naredijo celo več in lahko zastavijo, če javno želi izvedeti več, če zastavljajo vprašanja ministrom, kaj delate na tem. In če bodo zastavljali vprašanja meni, bodo mene obsojali, da se umešavam v nacionalno vprašanje. Kaj je naša naloga? to, da se dogovorimo, kakšni bodo dokumenti, s katerimi bomo obveščali javnost o zaprtju šol, o nasvetih, ki jih dajemo popotnikom. O vsem tem smo se že dogovorili. V kočni analizi pa so zdravstveni ministri tisti, ki to izvajajo v praksi. In od njih je odvisno, ali bodo upoštevali naše navodila in nasvete. Treba je dvigovati raven ozaveščenosti med širšo javnostjo. Zdaj, ko potujem po državah članicah, me nekateri ljudje sprašujejo, ali je to res tako resna stvar. Mogoče pa ne bi smeli preveč pozornosti posvečati temu vprašanju. In zato pritiskam na ministre za zdravje, da moramo ostati budni. Ostati moramo v pripravljenosti. Mogoče nas bodo potem na koncu obtožili, da smo naredili več, kot je bilo res potrebno, ampak nikoli ne veš, kako bo. Bolje je, da naredimo več, kot je potrebno, kot da pride do res hude situacije, na katero ne bomo pripravljeni. Več kot 30 videokonferenc smo res imeli s predstavniki držav članic. Sprejeli smo dogovore o številnih vprašanjih, ampak kot rečeno, odvisno je od nacionalnih organov, kako bodo izvajali te ukrepe v praksi. Hvala. Še prvo vprašanje gospoda Lizeja, mogoče? Korin Lepaž. Euh, euh, Spoštovana gospa komisarka, vem, da Načelo subsidijarnosti zastavlja še nekaj težkih vprašanj. Kot je kolega Lise omenjal prej, tudi mene zanima, kaj se zgodi, ko bo cepivo na voljo. Ali bo cepivo na voljo samo za odrasle, ki so dobrega zdravja, in kako bo s cepivom za otroke ali za ljudi z drugimi boleznimi. Kakšne so stranski učinki? Teh še ne, ne poznamo, ker se bodo analize in študije na to temo začele šele oktobra. Zato me zanima, kakšno je stališče komisije v zvezi s tem. Moram reči, da sem nekoliko presenečena, saj ne razumem situacije in dejstva, da naj bi v nekaterih državah članicah začeli s cepljenjem otrok in ljudi, ki so šipkejšega zdravja. Gospod Jakovs pa je na predstavitvi povedal nekoliko drugače, če se ne motim. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na sestavo in na dodatke cepivu. Mogoče je to preveč strokovno vprašanje, na katerega bi, bi, bi bolje odgovoril direktor ME e malo kasneje. Ampak zanima me, kakšni aditivi, kakšni dodatki se uporabljajo pri ce, tem cepivu. Ali obstaja kaj sledi kovin? Nekaj jih je bilo omenjenih. Ne želimo si situacije, kjer bodo škodljivi učinki večji od pozitivnih učinkov? To so vprašanja, ki si jih zastavljajo ljudje in zato zastavljam ta vprašanja jaz danes vam. Dobro vprašanje, tudi za gospoda Lengrena kasneje. Zbrali bomo nekaj vprašanj, sicer ne bomo pravočasno končali. François Grostet, prosim. Euh, Hvala, gospod predsednik in spoštovana gospa komisarka. Veselje mi je, da ste prišli med nas. Niste prvič govorili o virusu H1N1 in o novi gripi. Veliko vprašanj bomo zastavili tudi direktorju agencije EMEA kasneje, ampak zaenkrat pa bi se dotaknila predvsem sporočila in obveščanja javnosti. In kljub temu, da je bilo veliko narejenega v zadnjih mesecih v zvezi s tem, je še vedno ravno zaveščenosti javnosti na nizki ravni. Veliko zmede je glede razlike med sezonsko gripo in novo gripo in pravijo, da če je virus H1N1 podoben virusu normalne, običajne sezonske gripe, zakaj delamo tako zmedo? Vemo, da je ta virus nepredvidljiv in zato je pomembno, da vzpostavimo strukture za preprečevanje izbruha in pandemije. Zanima me, kako se bo komisija odzvala na ta polemična vprašanja o aditivih, o dodatkih, o proizvodni zdravil in cepiv. Veliko zdravnikov pravi, da se ne namerava cepiti. In tukaj govorimo o skupini prebivalstva, ki bi morala biti prednostna skupina za cepljanje. To namreč vpliva tudi na ljudi, ki potem razmišljajo, o cepljenju. Pravijo, če se moj osebni zdravnik ne bo cepil, se tudi meni ni treba. Če pa se po zimi izkaže, da je prišlo do hude pandemije in če se bo virus razvil in da bo stopnja umrljivosti više kot pričakovano, bo že prepozno eh, za to, da povemo ljudem, kaj naj pričakujejo. Hvala. Še tretji francoski govornik. Izvolite. La première, c'est sur les autorisations. Imam kar nekaj vprašanj. Najprej vprašanje odobritve za dajanje na trg. Presenečena sem, da, no, kljub temu, da sem nova poslanka, me čudi, da so ministri za zdravje tisti, ki so odgovorni za odločanje o tem. Mislim, da bi morala biti za to odgovorna komisarka za zdravje. Ali obstajajo kakšni klinični podatki, kako bo to cepivo vplivalo na otroke in na ženske, zlasti noseče ženske? Ali obstaja ekstrapolacija, ko gre za sestavo tega virusa? pri ptiči gripi so bile študije izvedene, ampak zanima me, če je bilo kaj podobnega narejenega tudi za ta virus. V dokumentu, ki smo ga prijeli, pa tudi piše, da za otroke mlajše od treh let ni eksperimentalnih podatkov in zelo malo podatkov je za otroke do 14. leta in malo podatkov za noseče ženske. Otroci, ki imajo težave z eh, astmo in noseče ženske, so ogrožene skupine. Pomankanje kliničnih podatkov je torej precej pereče vprašanje. Potem pa je tu še vprašanje odgovornosti. Sama sem bila v stiku z laboratoriji Novartisa in slišali smo, da so zdaj odobritve za dajanje na trg izdane. Zanima pa me, kdo bo odgovoren za to, če se pojavijo stranski učinki po cepljenju. Rekli so, da bo laboratorij odgovoren samo za kakovost cepiva. EMEA zagotovi odobritev za dajanje na trg, države članice pa bodo tiste, ki bodo odgovorne za rabo cepiva. Kar pomeni, da če se jaz jutri cepim, in potem pride do nevroloških težav po cepljenju. Na koga naj se obrnem? Na EMEO, na komisijo ali na koga? Kdo bo odgovoren za te stranske učinke? Na ZDA so laboratoriji bolj odgovorni in zanima me, če bo tako tudi v Evropi. In še zadnja točka ki jo je treba povdariti, po mojem mnenju, je situacija v laboratoriju Baxter. Lani so razvili cepivo, ki je ubilo nekaj ljudi v, na Češkem in v Avstriji. Dva virusa so združili v eno cepivo in to je vodilo v smrt nekaj ljudi. In mislim, da je to nespremljivo. Zanima me, kakšna je odgovornost laboratorijev pri varnostnih protokolih? In še zadnje vprašanje, kaj boste vi naredili za to, da se zagotovi, da v protokolih za farmakovigilanco imamo neodvisne strokovnjake, ki lahko spremljajo cepiva za to, da se pripravi neodvisna študija in ne študija, ki jo financirajo farmacijski laboratoriji. Hvala. Hvala lepa. Prosim, gospa komisarka. Uh, Upam, da sem si vse zapisala. Ali je cepivo varno za otroke in nosečnice? Seveda bo strokovnjak za mano lahko bolje odgovoril na to. Vendar pa naj povem svoje izkušnje. Emeja, ko je objavila svoje znanstveno mnenje, je dejala, da nimajo razloga, da bi menili, da je to cepivo nevarno za otroke in nosečnice. Približno 9000 kliničnih testov so naredili. Prav tako so zahtevali, da farmacevtska podjetja nadaljujejo svojimi testirani vsaj še naslednjih 8000 oseb, ko, kar, kar se tiče cepiv za otroke in nosečnice. Menijo, da ker je bil vzorec proizvodnje cepiv enak pri proizvodnji cepiv za gripo že zadnjih 20 let, da ta, to cepivo se ne bo obnašalo drugače, kot so se prejšnje. Zato so izdali to mnenje. Sveda pa je farmakovigilenca zelo stroga, kar se tega tiče in vse skrbi, kar se tiče odobritve v državah članicah, vse imajo dožnost poročati o vsakem stranskem učinku, ki bi se pojavil. In EMEA in ECDC bosta tudi sledili temu zelo pozorno. Če bi prišlo do kakšnih dokazov o stranskih učinkih, bi bila EMEA tista, ki bi kadarkoli lahko spremenila svoje mnenje. In odobritev za dajanje na trg bo potem tudi spremenjeno, seveda, če bo to potrebno. Sezonska gripa je resna in ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da ni. Če pa ubije med 200 do 1500, celo do 5000 oseb na leto, to je resna stvar in ne smemo je podcenjevati. Pri resnosti sezonske gripe, čeprav Torej, ne smemo podcenjevati nove gripe, čeprav je stopnja smrtnosti podobna običajni gripi. Kako komuniciramo z javnostjo? Strinjam se, to je najpomembnejše. In v našem novem sporočilu, v delovnem dokumentu, ki smo ga pripravili, smo dejali, da bomo 12. oktobra, ko se bomo o tem pogovarjali z ministri za zdravje, da bomo predlagali to, da se odločimo o določenem dnevu, ko bomo vsem 27 državam članicam sporočili iste stvari, kar se tiče nasvetov javnosti za cepljenje in tako dalje, za vse. Mislim, da bomo tako omogočili enotno, enotni proces komuniciranja z javnostjo. Seveda, če se bodo ministri strinjali s tem postopkom. Mislim, da je to vse. Najlepša hvala. Tomas Ulmer je naslednji. Gospod predsednik, hvala za besedo. Še enkrat bi želel čestitati gospe komisarki, ki mislim, da je v tem primeru zelo dobro delala in tam, kjer so stvari nekoliko se zatikale, bo gotovo za naslednjič delovala drugače. Mislim, da na podlagi praktičnih eh, izkušenj lahko rečem, da imamo enake uh, stranske učinke, ko gre za običajno gripo. V, pri nas smo na milijone državljanov uh, cepili in uh, Pri nekaterih, eh, v nekaterih primerjih so bili stranski učinki zelo resni in zaradi tega so bili upravičeni takšni bolniki izterjati očkodnine od zakonodajalca. Drugod eh, temu ni bilo tako. Eh, tukaj so problem kovine. Mislim, da moramo sedaj hitreje pridobivati uh, cepiva, uh, ne samo na podlagi vzorcev ki jih, in testov, ki jih delamo na jajcih, kajti konec koncev gre za zelo resne zadeve. Tudi na tem primeru bi lahko nekaj skupaj naredili v Evropski uniji. Zlasti, ko gre za kampanjo o zaveščanju. Mislim, da bi tukaj komisija lahko uh, povečala svojo angažiranost. Uh, mislim, da bi lahko imeli celo vrsto evropskih kampanj, recimo Wash Your Hands Daily, vsakodnevno si trikrat na dan umi roke. Gre za celo vrsto drugih možnosti. Imam pa vprašanje tehnično upravljalne narave. V Bolgariji vemo, da je razširjena uh, svinska gripa oziroma H1N1 virus je prisoten in zanima me, ali morajo vsi, ki potujejo v Bolgarijo oziroma iz Bolgarije res plačati 80 evrov za posebno potrdilo, ki nikakor ni, kar nikakor ni v skladu z evropsko zakonodajo. No, to se lepo sklada z naslednjo govornico Antonijo Parvanovo, ki prihaja iz Bolgarije. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka. Vaš pristop je name naredil velik vtis, kaj ti ni prvič, da razpravljamo o neki določeni pandemiji ali um, vrsti gripe. Najprej smo imeli ptičjo gripo, potem imamo sedaj svinsko gripo. Upati je, da ne bomo naslednjič imeli ribje gripe. No, vi poskušate čim bolj uporabiti praktični pristop, da bi se izognili uh, paničnim odzivom. Na podlagi vaših uvodnih besed je očitno, da ni nobenih dokazov zaenkrat o večji, eh, eh, višji stopni obolelosti in smrtost, smrtnosti pri eh, tej gripi. Torej ni razloga za paniko. Ste pa predlagali celo vrsto ukrepov za koordinacijo, usklajevanje dela med državami članicami in to se mi zdi, da je pravi pristop. Težko si predstavljam, da bo komisija izobraževala ljudi, kako naj eh, se tuširajo in preoblačijo vsak dan v 21. stoletju. Ampak vseeno, vprašanje, ali imate dovolj zaupanja v varnost, eh, ko gre za eh, uporabo cepiv za cepiva te vrste bomo, ko gre za obvladovanje eh, stranskih učinkov, morali imeti posebne pristope v eh, protokolih za farmakovigilanco. Kar zadeva eh, otroke za astmo in noseče ženske, mislim, da um, jih ni treba posebej cepiti, razen če je tukaj še neko dodatno tveganje. Vprašanje. Ljudje, ki imajo že eh, temeljne zdravstvene probleme, so večinoma prizadeti zaradi eh, te eh, bolezni in ravno za te ljudi ne zahtevamo cepljenja. Sprašujem se, ali je res ustrezno ocenjujemo tveganja povezanja z cepivom ali pa Mislite, da je čisto dovolj, da ljudi ozavestimo in da vi kot komisija, pa tudi države članice, enostavno o prevalenci eh, te bolezni informirate oziroma informirajo svoje prebivalce? Well, uh... Antonija, ni odgovorila na vprašanje v zvezi z Bolgarijo, zato bom jaz odgovorila. Moje službe so me obvestile, da so uh, slišale za ta primer, uh, da zahtevajo na meji z Bolgarijo potrdila o tem, ali je nekdo uh, zbolel zaradi. Uh, te gripe. No, lahko vam rečem, da to ni uradna politika vlade. Morda so posamezniki na mejah pač prevzeli pobudo v svoje roke in zahtevajo ta potrdila toliko o tem. Vaše vprašanje je bilo o tem, ali zaupam eh, v varnost tega cepiva. Lahko rečem samo, da zaupam našim agencijam. Če jim ne bi, zakaj pa potem bi sploh imeli takšne znanstvene agencije, ki nam svetojejo? V celoti zaupam ECDC, v celoti zaupam EMEA agenciji in če mi oni pravijo, da so to varne, varna cepiva, jim moram zaupati. Kaj pravijo te agencije? Vemo sicer, kaj pomenijo komplikacije, če uh, oseba, ki že ima neke zdravstvene probleme, uh, ker ni bila cepljena, zboli zaradi te uh, eh, svinske gripe. Uh, V tem primeru je pač treba dati na tehnico tveganja in koristi in verjetno je koristi več, kot pravijo naši, eh, naše agencije. In potem je pač stvar posameznega zdravnika priporočiti cepljenje da ali ne. Ampak vsekakor v takšnem primeru še vedno pravijo znanstveniki v naših agencijah, da so koristi večje kakor tveganja. Prej je bilo postavljeno še vprašanje, na katerega nisem odgovorila. Kdo je očkodninsko odgovoren, če eh, postanejo eh, posledice cepljenja eh, nepredvidene? Običajno je to proizvajalec. Eh, primarna očkodninska odgovornost je vedno na proizvajalcu. Potem druga odgovorna oseba je zdravnik, ki je svetoval cepljenje posamezni osebi in potem so seveda tudi vlade, ki so dale odobritev za dajanje na trg eh, določenega zdravila oziroma cepiva v lasni državi, tudi odgovorne. Gre torej za tri ravni očkodninske odgovornosti. Kar zadeva cepivo brez uporabe kovin, žal na to vprašanje sama ne bom znala odgovoriti, morda boste predstavniku EME e kasneje lahko zastavili to vprašanje. Hvala, Filip Živan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, imam več vprašanj. Najprej, v vašem, vaši uvodni predstavitvi ste povdarili, da je stopnja smrtnosti pri H1N1 virusu enaka kakor pri ostalih vrstah gripe. Ne vem, če temu res tako. Ehm, nekateri znanstveniki so namreč eh, junija in julija objavljali podatke o štirikrat večji stopni umrljivosti prihaja na N1 virusu v primerjavi z virusom običajne sezonske gripe. In ena proti štiri je že velika razlika. V tem primeru torej lahko pride do precej večjega števila smrti v Evropski uniji drži sicer, da znanstvena dognanja se hitro razvijajo in priporočila iz maja, junija in julija letošnjega leta niso več čisto ažurna. Če sem vas eh, dobro razumel, govorijo specialisti o tem, da namesto razmerja ena proti štiri je sedaj razmerje ena proti eni. Ena. In to je seveda velika razlika. Kar zadeva stranske učinke, mislim, da se strinjam z vami. Zahtevati cepivo brez kakršnih koli stranskih učinkov je nemogoče. Pri vsakem zdravilu imamo tudi stranske učinke. Ampak vprašanje, ki se sedaj postavlja, je, ali eh, so koristi oziroma prednosti in slabosti koristi in tveganja Eh, v prid prvih ali v prid drugih. Ampak, kot pravim, žal vedno obstajajo stranski učinki. Pri cepljenju za protisezonski gripi je razmerje eh, ena proti milijon, ko gre za eh, smrtne stranske učinke. Vsekakor pa mislim, da po definiciji lahko govorimo potem o statistično zanemrljivem eh, številu sam bi torej bil tukaj previden. Treba je oceniti koristi in tveganja, kot ste rekli, prednosti in slabosti. In tretje vprašanje, morda ga bom potem v drugem delu, v drugem delu razprave še ponovil. Nekatere države članice kupujejo več cepiv, druge manj, zato vas sprašujem naslednje kakšno je stanje nakupov cepiv v državah članicah Evropske unije in ali ne more priti do situacije, ko bodo nekatere države članice imele več kot dovolj cepiva za svoje prebivalce, druge pa bistveno premalo. Torej, kako to izenačiti v Evropski uniji? V Evropski uniji, kot ste ugotovili, ostaja eh, subsidijarnost držav članic, ampak vseeno mislim, da bi morali vsi v Evropski uniji imeti, vsi naši državljani, dostop do tega cepiva. Hvala. Salvatore Tatarella. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa komisarka, da ste prišli danes popovdne k nam na to izmenjavo mnen in eh, za to, da ste nam posredovali naj, opis najnovejšega eh, stanja, ko gre za gripo H1N1. Eh, hvala tudi za vse ukrepe, ki ste jih že sprejeli, zato da bi se izognili pandemiji. Na podlagi vaših besed lahko zaključim, da ste sposobni obvladati situacijo. No, ampak kljub temu ste tudi sami povdarjali, da bi se položaj lahko še zelo, zelo poslabšal. V zadnjih nekaj letih smo imeli žarišča izbruhov ptičje gripe, naprimer v Veliki Britaniji, v nekaterih drugih državah. Situacija je sedaj drugačna. Vemo, da je v tem primeru prišlo izven Evropske unije najprej za prenos infekcije z živali na človeka. Torej, enostavno lahko ugotovimo, da kar zadeva preprečevanje, nismo dovolj usposobljeni, da bi se pre, izognili umiranju ljudi in prisilnemu zakolu milijonov živali. Moje vprašanje bi torej bilo naslednje. Ali morda ne obstaja nek bolj učinkovit, integriran, celovit sistem za spremljanje, ki bi ga lahko uporabili, tako da bi tudi okoljska, eh, okoljska ki zdravstveni problemi postali bolj sestavni del humane medicine. 65 odstotkov žarišč izbruha infekcijski bolezni v zadnjih 60 letih so uh, bili posledica preskoka virusa iz ene vrste živali oziroma človeka na drugo. Na stotine milijonov evrov smo uh, porabili za raziskave na tem področju, celo vrsto Eh, ukrepov. Radikalnih smo sprejeli prepoved potovanja v določene dežele, eh, prisilni zakol tudi eh, domačih živali in živali namenjenih zreji. Na smetišča smo vrgli na milijone ton različnih vrst mesa. Sedaj vas torej sprašujem naslednje ali si ne bi morali prizadevati najti rešitev, kjer bo nenehno sodelovanje vzpostavljeno med humano medicino in veterin, veterinarji. Na ta način se mi zdi, da bi lahko tudi povečali učinkovitost humane medicine, na ta način bi lahko zagotovili večje stopnjo preprečevanja. Torej, svetovni sistem potrebujemo, s katerim bomo spremljali nastajanje in mutacijo patogenih virusov. Drugič, potrebujemo svetovne ukrepe za najbolj eksponirane laboratorije in tretjič, večja pozornost bio eh, varnosti, da ne bodo patogene klice vstopale v živali. In naslednjič, Več podatkov in informacij potrebujemo o različnih boleznih, ki so razširjene po svetu. In eh, petič, večje sodelovanje med središči eh, odličnosti, ki se ukvarjajo s humano medicino in tistimi, ki se ukvarjajo z veterin, veterinarno medicino oziroma veterino. Torej, sprašujem vas, ali ne bi bilo bolje celovito se lotiti teh eh, eh, vprašanj, kot da vedno znova gasimo požare? Dolgo ste zaključevali, ampak veliko zanimivih stvari ste povedali. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, pentru această informare. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, najlepša hvala, gospa komisarka, za vse informacije, ki ste nam jih posredovali. Tudi sama menim, da ne bomo v 21. stoletju mi učili ljudi, kako naj si umivajo roke in eh, se eh, preoblačijo. Vsekakor pa bi bilo morda res dobro, da si bolj pogosto umivamo roke. Vemo sedaj, da imamo eh, posebno eh, peno pred eh, vstopom v dvorano, tudi tolmačem smo razdelili po kabinah posebne vlažilne robčke. No, vsekakor to ni odveč, ampak treba jih je uporabljati vsa ta sredstva. Kaj bi torej bilo treba povdariti? Jasne, koristne informacije na sveti so vedno koristne, nikoli odveč. S ministrom v Romuniji sem se pogovarjala o tem, kakšne ukrepe predlaga na področju boja proti gripi H1N1. E, eh, rekel mi je, da smo najbolj izpostavljeni nevarnosti, da se naleznemo te, gri, naleznemo te gripe ko eh, potujemo eh, z letalom. Ali predlagate, gospa komisarka, kakšne posebne ukrepe za nas, ki pogosto potujemo z letali? Veliko snovi ste mi dali na krožnik, ker zadeva stopnjo smrtnosti oziroma umrljivosti. Ne vem, kje ste naleteli na to razmerje 1 proti 4. Štirikrat eh, višja stopnja, ko gre za gripo H1N1 v primerjavi se sezonsko običajno gripo. Rekli ste, da je to razmerje bilo nekje junija letos, ampak kolikor sama poznam stvari, temu nikoli ni bilo tako ampak sama sem vam povedala, da se podatki in informacije razvijajo, da imamo nova spoznanja sedaj, imamo že izkušnje južne pol oble. Tam, od tam prihajajo novi podatki k nam na vsakodnevni osnovi, zato eh, natančno spremljamo, kakšna je stopnja obolevanja, kakšna je stopnja smrtnosti v teh državah. In sedajni podatki kažejo, da gre za enake stopnje, kakor pri sezonski gripi. Rekla sem, da se morda to eh, lahko v prihodnosti spremeni, ampak zaenkrat je razmerje ena proti ena. Strinjam se z vami v naslednjem. Če hočemo ocenjevati, koga cepiti in koga ne, je to na koncu koncev pač vprašanje posameznika in eh, njegovega sodelovanja z družinskim eh, zdravnikom. In seveda pri tem je treba tehtati tveganja na eni in koristi cepljenja na drugi strani. Potem zanimivo vprašanje, ko gre za razpožljivost cepiva v različnih državah članicah Evropske unije. Že v času francoskega predsedovanja smo se pogovarjali o tem, kako ustvariti rezerve cepiva na evropski ravni. In vse države članice so takrat povdarjale, da želijo raje ustvarjati lastne nacionalne rezerve, namesto da bi eh, to v njihovem imenu počela Evropska unija. Torej, Vsak minister oziroma ministrica za zdravje se mora odločati v lastni državi, koliko cepiva, koliko odmerkov cepiva bo uh, naročil oziroma naročila. Razlike so tukaj zelo velike med različnimi članicami. Imamo države, ki so naročile cepivo za celotno prebivalstvo, druge za 50 odstotkov nekateri samo za 20 odstotkov prebivalcev. Imamo pa tudi države, članice, ki sploh še niso sklenile sporazumov za nakup cepiva. Torej, kaj sedaj bomo dovolili tem državam članicam, da so izpostavljene takšnim eh, varnostnim tveganjem? Rekla bi, da nikakor ne. Sama torej poskušam eh, pomagati tem državam članicam v pripravi javnih naročil za nakup eh, cepiva. Sedaj smo v, v sredi priprav za, za uh, takšna javna naročila za deset držav članic. Druge države članice, ki so že naročile in kupile velike količine cepiv, misleč, da bodo kmalu postale eh, aktualne mm, smernice, da je treba dvakrat cepiti vsakega posameznika, ampak sedaj smo tudi na podlagi eh, priporočila EMEje eh, ugotovili, tako kot pravijo američani, da adjuvanti v cepivu lahko omogočajo samo enkratno, enkratno cepljenje. No, nekatere države članice so naročile ogromne količine cepiva in sedaj nekatere pravijo, da so pripravljene eh, prodati to cepivo drugim državam članicam EU. Tudi te države članice sodelujejo v našem naporu, da zagotovimo dovolj cepiva za uh, tistih problematičnih, če smem tako reči, deset držav članic. Zanimivo je bilo vprašanje infekcij na, bolez, eh, na živalih. Svinske farme poznamo, ki jih je. Pri, kjer je svinje prizadel virus H1N1 v Kanadi, v Braziliji in tako naprej. In sedaj imamo tri takšne farme tudi na severnem Irskem. Vendar, maja je FAO in Svetovna zdravstvena organizacija in še ena agencija Združenih narodov poudarjala, da se ta H1N1 virus ne more prenašati z živali na človeka. Torej, nahaja se v svinskem mesu in uživanje svinskega mesa ne more biti škodljivo. Zaradi tega sem tudi pred nedavnim potovala na Kitajsko in se pogovarjala s kitajskimi oblastmi o tem, kajti oni so razmišljali o tem, da bi uveljavili omejitve za uvoz eh, svinjine iz petih držav članic. To sem jim povedala, namreč, da morajo spoštovati prevzete mednarodne organizacije in tudi Kitajska je članica vseh treh organizacij, za katere tukaj gre, torej morajo spoštovati prevzete zaveze. Kitajci so mi obljubili, da bodo ponovno proučili svojo odločitev. Nikakor ne bodo omejili uvoza, morda bodo zahtevali eh, eh, določene dodatne certifikate za svinjino, ampak trenutno še razmišljajo o konkretnih ukrepih. Potem vprašanje prenos infekcije z živali na človeka. 30 septembra organiziramo konferenco z naslovom Eno zdravje. Udeleženci bodo direktori veterinarskih uprav in eh, direktori eh, pomembn, najbolj pomembnih nacionalnih zdravstvenih ustanov in se pogovarjali o tem, kakšna je interakcija med živaljo in človekom. To bo zelo zanimiva konferenca. Mm-hmm. In uh, iz te konference, ki bo verjetno 30. oktobra, čeprav je komisarka rekla septembra, vam bomo posredovali uh, informacije. Naslednji. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kar zadeva angliško govoreče kolegice in kolege, prosim vas, da ne govorite o swine flu, da ne uporabljate izraza uh, svinska gripa. Kajti uh, svinska gripa je, je veliko škode povzročila našim uh, svinskim farmam. Torej nikar ne uporabljate več tega izraza. V svojem, svoji predstavitvi ste omenili celo vrsto vprašanj. Uh, Sama bi uh, se dotaknila zdravstvenega osebja. Pri nas uh, še vedno velja načelo prostovoljnega cepljenja za zdravnike, za medicinske sestre in tako naprej. In uh, velikega navdušenja za uh, neko kampanjo za cepljenje ni pri nas. Nekatera podjetja sem slišala celo sestavljajo sezname svojih eh, sodelavcev in ločijo tiste, ki so se dali cepiti od tistih, ki se niso. No, ne vem, če je to čisto dobro. V naših nacionalnih strategijah mislim, da moramo vključiti ne samo eh, otroke, temveč eh, tudi zdravstvene delavce, ki jih je treba cepiti. Tako ali tako v Evropi vlada pomankanje zdravstvenega osebja in če tega ne bomo naredili, potem se znamo za krizo eh, soočiti. Ehm, kaj menite vi o tem, gospa eh, komisarka? Drugo, mnogi ste že govorili o nosečih ženskah. Veste, obstajajo nekatere noseče ženske, ki pravijo, ne vem, zakaj naj bi vam verjeli, da za nas ni nobenega eh, dodatnega tveganja. In Eh, žal, tukaj tudi obstajajo velike razlike med državami članicami. Nekatere so se odločile absolutno ne cepiti nosečih žensk, druge države članice pa pravijo, da imajo bistveno manj stranskih učinkov pri nosečih ženska, zato eh, še bolj priporočajo takšno cepljenje. Potem Tamiflu, zdravilo, za katerega ne vemo, kako vpliva na ženske zlasti noseče in mislim, da bi morali mi financirati nadaljna proučevanja eh, morebitnih vplivov teh eh, snovi na eh, človeški plod. Ne gre samo za tehnične podatke, strokovne podatke, ki jih zbira EMEA v Londonu. Gre še za to, da moramo sicer upoštevati eh, načelo subsidijarnosti, ampak če gre za sporočilo in kampanjo namenjeno javnosti, moramo nekako skupaj delovati. Tako da ne bodo, ne vem, ljudje ugotovili, da prve tri mesece nosečnosti na nizozemskem eh, ne more biti cepljena ženska, v Nemčiji pa recimo da in tako naprej. Veliko zmede je na tem področju. Še nekaj. Rekli ste, isti dan bi morali enako sporočilo poslati v javnost v Evropski uniji, ampak kaj že do sedaj so ljudje dobivali zelo različne signale, različna sporočila, zakaj naj bi nam potem verjeli? Hvala, še dva govornika, Richard Zeber. Hvala, gospod predsednik. Imam nekaj enostavnih vprašanj, gospa komisarka. Kakšne? ne, je, kakšna je stopnja učinkovanja različnih preparatov, kajti tukaj gre za različne preparate. Drugič, če primerjamo higijenske ukrepe z učinkovitostjo teh preparatov, kakšna je situacija. Rekli ste, da nekateri zdravstveni sistemi a, priporočajo enostavno cepljenje, drugi dodatne zdravstvene ukrepe. Tretjič, vi se ne skrivate za tem, da komisija nima ne vem koliko pristojnosti na tem področju, ampak vseeno zanima me, kakšni so vaši načrti, da boste informirali eh, državljane v, v državah članicah, s katerimi enostavnimi ukrepi lahko veliko naredimo. Mislim, da bi to bilo morda potem najbolj učinkovito. Hvala, še Karl Šlujtern, za konec. Yeah, Hvala. Imam vprašanje v zvezi z enim od vaših odgovorov, gospa komisarka. Rekli ste, da zaupate v EMEO. Seveda zaupate, ampak vaša vloga je drugačna, kot je vloga EME. EMEA mora analizirati tveganja, ugotoviti, kakšne so koristi določenega soja. Ampak zanima me, katera je še druga zakonodaja v Evropski uniji, ki tukaj igra vlogo. Morda uredba o živem srebru ali še nekaj drugega, potem ali so še kakšne druge snovi, ki so bolj učinkovite. Torej ne morete kar avtomatsko požegnati stališče EMEje. Eh, in upam, da tega pristopa ne boste uporabili tudi uh, za ugotovitve Agencije za uh, varnost hrane, torej EFSE, zlasti, ko gre za nekatere dodatke eh, živilom in tako naprej. Tukaj obstajajo zelo strogi kriteriji tudi o tem, da ne smemo zavajati potrošnika. Torej, mislim, da moramo, morate razlikovati med analiziranjem tvega na eni strani in upravljanjem tvega na drugi strani. Naj, najprej odgovorim na zadnje vprašanje. Torej, zaupam ECDC in EMEI. Zakaj? Zato, ker vem, da celovito ocenjujejo zadeve, imajo vse zmogljivosti, ki so potrebne, znanje, podatke, ljudi, da lahko celovito ocenijo varnost vsakega zdravila. In zaradi tega smo pravzaprav ustanovili to agencijo za zdravila. Ne samo zato, da bomo več ljudi še zaposlovali. Potrebujemo to znanstveno podporo, da lahko uh, eh, sprejmamo svoje odločitve. Vem tudi, da, no to vam bo predstavnike meje več povedal, da so oni tudi že opravili proučevanje vpliva uh, z živega srebra v poskusih. Seveda pa je naša naloga da stvari spremljamo, da smo pripravljeni spremeniti vsako svojo odločitev, če v določenem trenutku, katerem tren, koli trenutku pridemo do ugotovitve, da je takšna odločitev neustrezna, da ni več varna. Vprašanje o tem, ali naj bi cepili prostovoljno ali ne, torej cepljenje se mi zdi, da je v končni analizi nekaj, o čemer se mora vsak posameznik zase odločati. Seveda je naša dožnost, da ljudem svetujemo in svetujemo na podlagi vseh podatkov in informacij, ki smo jih sprali. Ne moremo pa seveda zdravnikov prisiliti, da se dajo cepiti, če tega ne želijo. Mislim, da sem prej že omenila, da v Evropski uniji obstaja soglasje o tem, katere so rizične skupine, ogrožene skupine. In to soglasje je popolnoma skladno z uh, sklepi SZO-ja. Rizične skupine so uh, ljudje, ki imajo uh, zdravstvene probleme, noseče ženske in zdravstveni delavci. Naš nasvet je torej, da zdravstvene delavce moramo cepiti. Ampak seveda je na njih prostovoljna odločitev, ali se bodo cepili ali ne. Ne moramo jih prisiliti. Razumela sem, da ljudje dobivajo različne signale oziroma sporočila. Ampak veste, niso veliko krat ministri, ki ustvarjajo tukaj zmedo. Toliko ljudi je, ki eh, pošiljajo ljudem različna sporočila. Vsak dan dobivam podatek ali informacijo o tem, da v tej in tej državi poteka študija ali je potekala študija, ki kaže na te rezultate, potem, da je v drugi državi potekala študija, ki kaže na čisto drugačne rezultate. Če se takšne študije objavljajo, potem seveda državljanom pošiljajo različna sporočila, zato pa je vlada zmeda, ampak imamo strokovnjake in zato potrebujemo strokovne uh, agencije, ki zbirajo te podatke in na podlagi zbranih podatkov in ugotovitev pripravijo svoja stališča in mnenja oziroma priporočila. Mislim pa, mora, da moramo resno razmišljati o tej kampanji namenjeni javnosti, To je eno od tem, o katerih se bomo 12. oktobra z vsemi ministri za zdravje pogovarjali. Upam, da se bodo strinjali s tem, da za vseh 27 članic pripravimo skupno sporočilo vsaj o osnovnih temah, za katere tukaj gre. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa komisarka, za vaše odgovore na številne vprašanja. Vidite, da se odbor intenzivno ukvarja s to temo. in tudi mi mislimo, da moramo zagotoviti enake možnosti v vseh državah članicah EU, da bi se pripravili in sprejeli vse preventivne ukrepe, pa tudi imeli možnost cepljenja, ko bo to potrebno. Pozorno bomo si ogledali sestanek 12. oktobra ministro za zdravje in upamo, da bodo potem ta sporočila za javnost podana na enostaven način, pa tudi na način, ki bo potem usklajen v vseh 27 državah članicah. O drugih temah bomo govorili drugič. Veliko uspeha pri vašem delu. Hvala lepa. Nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. Gre za izmenjavo mnen z izvršnim direktorjem Evropske agencije za zdravila EMEO, gospodom Tomasom Lengrenom. Prosim, če zasedete tukaj svoje mesto za predsedniškim pultom. Ja, Tako, spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo. Še enkrat uradno pozdravljam, pozdravljam Tomasa Lengrena, direktorja EMEE. E. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Sabo imate dr. Marka Kavaljerja, ki je specialist, strokovnjak za današnjo temo. Pozdravil bi tudi našega predstavnika Giuseppa Niste, Nistika v EMEI, prisrčno pozdravljeni. In potem dveh predstavnikov pa danes tukaj ni, nista mogla priti. Gospod Lundgren, vaš čas ste že poslušali, kar nekaj vprašanj je bilo namenjenih v bistvu vam, kot strokovni organizaciji. Vseeno pa bi radi slišali še od vas kako izgleda situacija glede cepiv, kaj ste našli in kaj je potrebno povedati glede tega. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za to priložnost, za letno izmenjavo mnen z nami. Mislim, da je to prva predstavitev v novem odboru in želim si ohraniti konstruktivnega delovnega razmerja z vami, kot sem to počel s prejšnjim odborom. Naša letna izmenjava mnen je običajno priložnost, da si ogledamo dosežke agencije v zadnjem letu in da pogledamo tudi naprej na izzive, ki so pred nami. Letos pa je seveda poudarek na epidemiji gripe. To vprašanje bo dominiralo pozornost tiska javnosti politiko še v naslednjih mesecih. Pandemija je nekaj, za kar je usposobljena naša agencija in tudi agencija ECDC. In na to se pripravljamo že več let. Agencija in naš odbor smo začeli pripravljati leta 2003 izdelali smo smernice za industrijo, kar se tiče pandemičnega cepiva proti gripi. In kako bi to cepivo hitro odobrili, če bi bila pandemija razglašena. Soočeni smo bili z izzivom, da bi imeli znanstveni pregled, ki bo hiter in tudi zelo odločen. Naš odziv je bil, da bomo imeli inovativen pristop simulacije kar pomeni, da lahko veliko znanstvenega dela odpravimo že vnaprej, pred dejansko pandemijo. Cepivo simulacija se ne uporablja do takrat, ko je pandemija že razglašena. Potem, ko identificiramo sev, ta sev uvedemo v cepivo. Porazvajski postopek takega cepiva sledi strogim kakovostnim standardom. Prav tako pa tudi študija, ki zagotavlja varnost cepiva. In tako lahko potem imunski sistem začne tvoriti proti telesa. In ta cepiva simulacija so bila preizkušena na 8000 osebah, tudi na odraslih, pa tudi na otrokih. Cepivo simulacija bi naj simuliralo končno cepivo na dva načina. Najprej, kako je sestavljeno, tako kar se metode tiče, kar se tiče priprave cepiva, pa tudi sestave cepiva. In drugič, način, kako to uporabljamo pri bolnikih, ki nimajo obstoječe zaščite proti virusu. Ko pa identificiramo pandemični sev, potem lahko proizvajalci vstavijo ta sev v cepivo in eh, hitro zahteva odobritev, spremembe tega seva. Postopek je podoben temu, ki ga uporabljamo vsako leto za odobritev sezonskega cepiva proti gripi. In to temelji na desetletjih naših izkušenj pri teh cepivih. Imamo štiri cepiva, ki so bila strani skupnosti odobrena po postopku cepiva simulacije leta 2007. Agencija je priporočila, odobritev za dve od teh cepiv prejšnji teden. To je storil odbor, znaseni odbor na svojem sestanku. Gre za Focetrio strani Novartisa in Pandemrix strani GlaxoSmithKline. To lahko uporabljamo pri odraslih, pa tudi pri otrocih in pri nosečnicah. Nadaljujemo pa z Baxterjem, kar se cepiva simulacije tiče. In lahko vam povem, da smo danes pripravili pozitivno mnenje za prošnjo cepiva Baxterja. In imeli bomo pisni postopek jutri z nasilnim odborom, tako da upajmo, da bomo zmožni se odločiti v petek in to pozitivno. To bi lahko potem sporočili komisiji in bi tako se hitro odločili tudi glede tega cepiva, da bi odobrili tudi cepivo Baxterja, verjetno naslednji teden. Uspeh postopka je jasen prikaz zmožnosti Evropskega zdravstvenega sistema, da je uspešno, ko smo povezani z nacionalnimi organi in svojo, z našo agencijo. Preglednost informacije je zelo pomembna in tako naša agencija deluje. Ustvarili smo nekatere vire na naših internetnih stranih, ki lahko najdete podobne informacije o vseh uradnih jezikih Evropske unije. Lahko pa najdete tudi podatke v zadju glede odobritvenih postopkov na znanstveni podlagi glede na priporočila agencije vse skupaj pa aktualiziramo, ko dobivamo nove podatke. Kot za sami zdravili je pomembno zagotoviti tudi spremljanje varnosti pandemičnih, cepiv proti pandemični gripi. Takoj, ko se bodo začela cepljena, bodo proizvajalci nadrevali s študijami, ki jih morajo izvesti. To vključuje študije, ki bodo si ogledali varnost cepiv in tukaj bodo spremljali okrog 9000 cepljenih oseb zelo pozorno, da bodo izvedeli več o varnosti cepiv. Prav tako bomo sprejeli ukrepe za to, da bi zagotovili sledljivost, tako da bi lahko stranske učinke jasno sledili do točno določene serije cepiv. In tako bi lahko potem zagotovili, da bodo tudi vse države članice spremljale te ukrepe. Države članice so se dobro odzvale in pomembno se je zapomniti, da je odločitev glede tega, kako bomo uporabljali cepiva in tudi kar se rizičnih skupin tiče, nekaj, kar je odvisno od držav članic in to ni odvisno od eh, komisije ali naše agencije. Nadaljevali bomo smernicami, vendar pa se morajo o urniku cepljenja odločati same države članice. Izkoristil bi to priložnost, da spregovorim še o eni temi, ki je bila pomembna za odbor, ko sem decembra lani govoril o tem. Gre za antibiotike in za odpornost na lete. EMEA in ECDC sta objavili rezultate 17. septembra letos, od delu, ki je trajalo skoraj dve leti. In tukaj smo pregledali razkorak med infekcijami, ko gre za odpornost na več zdravil v EU in na razvoju novih antibiotikov za zdravljenje teh. To poročilo je na voljo na internetni strani. Dognanja niso neopogumljajoča, pa tudi ne nepričakovana. Dognanje, splošno dognanje je, da obstaja razkorak med bremenom odpornosti na več zdravili in razvojem antibiotikov, da bi se rotili tega vprašanja. Agencija je ugotovila, da je približno 25 tisoč bolnikov, pe, približno 25 tisoč bolnikov umre zaradi te odpornosti in da se ta odpornost v EU še povečuje, še prav posebno pri gram negativnih bakterijah. Bakterije, ki so odporne na več zdravil, se zrcali tudi v večjih stroških zdravstvenih sistemov. In to znaša 1,5 milijarde evrov vsako leto. Rezultat te študije je bil predstavljen na posebni konferenci, ki je organizirano švedsko predsedstvo 17. septembra na svetskem. Prav tako pa je to poročilo bilo podano, predano Evropski komisiji. Mislim, da je nujno, da razvijamo evropsko in globalno strategijo za boj proti temu razkoraku in naša agencija in ECDC bosta odigrali svojo vlogo pri podpori priprave te strategije. Dobiti pa moramo seveda tudi politično podporo in vem, da je švedsko predsedstvo želelo to vrstiti visoko na dnevni red. In morda bomo imeli resolucijo na to temo. Tukaj se bom ustavil, ker vem, da imate veliko vprašanj. Gospod predsednik, slišal sem že nekaj vprašanj. Ne vem, ali naj kar odgovorim na nje, ali naj dam besedo še enkrat poslancem Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod Lundgren, za te podatke. Mislim, da bomo dali besedo kolegicam in kolegom za vprašanja potem pa lahko morda dopolnilno še odgovorite. Gospa Grostet je bila prva, prosim. Hvala lepa. Mislim, da bom lahko kratka, kajti kar veliko stvari je bilo že izračenih. Potrebno je imeti prave informacije iz pravih virov. Rada bi se zahvalila direktorju, da je danes z nami. Mislim, da je dobra zamisel, da imamo hitri postopek za odobritev teh cepiv, kajti to je nujna zadeva in časa ne smemo izgubljati. Vendar pa moramo zagotoviti, da so ti postopki uporabljeni tudi za splošna zdravila, kajti če imamo novo zdravilo in če to zahteva odobritev za prodajo na trgu, ker je to novo zdravilo, je pomembno, da seveda sledimo postopkom, da pa je seveda tudi na voljo, kar se da hitro. Imam vprašanje, kar se doziranja tiče. Cepiv. Ali bi priporočili samo eno cepljenje, kot smo to poznali z preteklosti, ali bi potrebovali dve cepljenji, da bi imeli dvofazno cepljenje z nekaj tedni med obema cepljenjama. kaj pa potem odvečne doze, če bi jih imeli, ali lahko to potem razdelimo na podlagi solidarnosti. In še kar nekaj stvari je bilo nagovorjenih strani mojih kolegov, kar se tiče dodatkov, adjuvantov. Komisarka je bila predvsej natančna, kar se tega tiče. Seveda ni ničnega tveganja. Vendar pa je to cepivo seveda veliko boljše, če to primerjamo s tveganjem različnih dodatkov v cepivu. Hvala lepa, gospa Gorostec, zdaj pa Dagmar Berend. Hvala lepa. No, glede na to, kar je povedala gospa Grostet in nekateri drugi kolegi, so že zastavili podobna vprašanja komisarki Vasilju. Pa boste verjetno vi, gospod Lengren, bolje odgovorili na vprašanje o postopkih za odobravanje farmacevskih izdelkov za dajanje na trg. Evropski parlament je odločil, kakšna je pravna podlaga za izdajanje teh odobren. Farmacevska podjetja se ne morejo sama odločiti, kako bodo to naredila. Obstajajo pravne zahteve za izdajanje odobren in mislim, da da ne moremo sprejeti nobenih zdravstvenih tvegan. Ali nam lahko poveste nekaj več o tem pospešenem postopku za izdajo dovoljenja za dajanje na trg? Ne želimo namreč, da bi javnost skrbelo ali da bi jo bilo strah posledic. Kakšne bodo nevarnosti in stranski učinki cepiv? ali je možno, da bodo stranski učinki tukaj bolj težko obvladljivi kot pri drugih cepivih. V nekaterih državah namreč razlikujejo med cepljenjem proti sezonski gripi in cepljenjem proti prašiči gripi oziroma novi gripi, kot ji moramo zdaj reči. izraza prešiče gripa ne smemo več uporabljati, kot je izpostavila nizozemska kolegica. No, ljudje, javnost še vedno razmišlja o tem cepljenju tako, da je mogoče celo bolje, da se ne cepijo, kot da tvegajo številne stranske učinke. Na koncu pa še nekaj v zvezi z odpornostjo na antibiotike. Ne samo jaz, ampak tudi Številni drugi kolegi poslanci in poslanke so izpostavljali že večkrat to vprašanje. Obstaja velika povezava med odpornostjo na antibiotike in med odpornostjo na protimikrobna zdravila. Ne vem, kako je v vseh državah članicah, ampak v nekaterih bolnišnicah obstaja velika raven bakterij, ki so odporne, torej MRA oziroma MRSA. In bolnike celo obveščajo o tem, koliko bakterij obstaja v posameznih bolnišnicah. Naprimer, pred operacijo, preden gre bolnik na operacijo. Seveda se bolniki zredi tega bojijo. Ampak mi tega ne proizvajamo tukaj. In mi ne vemo točno, zakaj gre. Zato mora zdravniški, zdravstveni sektor pripravljati osnutke zahtev za to. Švedsko predsedstvo se ukvarja s tem, ampak če bo, bodo prišli na dan samo z novo resolucijo, lahko to kar takoj vržejo stran. Povedati jim je treba, Kaj bomo naredili, kakšni bodo ukrepi in pobude, ali bo šlo za zmanjšanje davkov in kakšne bo financiranje? Farmacijska industrija se mora spodbuditi za pripravo antibiotikov, ki ne bodo predstavljali samo dobrega posla. Verjetno veste tudi, kako švedsko predsedstvo razmišlja o tem vprašanju. Hvala. Merci pour ces bonnes questions. Euh... Hvala lepa. Dobro vprašanje. Gospa Penada Viso. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi direktorju agencije EMEA. Čisto na kratko bi se navezala na vprašanje, ki ga je izpostavila že gospa Ruth Berend o varnosti cepiva in o jamstvu, da ne bo stranskih učinkov zdravstveni delavci lahko zavrnejo cepljenje proti virusu H1N1 zaradi številnih stranskih učinkov. Zaradi izkušenj iz leta 1996. Zaradi nekega drugega seva virusa. Cepivo, ki se je razvilo zdaj, pa je podobno in lahko ima tudi nevrološke stranske učinke. Torej, to je lahko podobno kot pri cepivih pred nekaj desetletji. Predvsem nas skrbijo nevrološki stranski učinki. In zanima me, kakšno je vaše mnenje o cepljenju otrok mlajših od 14 let. Tudi pediatri se nimajo vsi enakega mnenja o tem. Hvala. Merci, vous avez terminé? Oui, merci. Euh, Madame Rivel. Hvala lepa. Merci, monsieur le directeur, d'être ici. Gospa Rivazi, tudi jaz se zahvaljujem direktorju agencije EMEA in tudi sama sem iskala malo po internetu in bila sem tudi na, vašo spletno stran. In tam sem našla neke dodatke, nisem pa našla tako imenovanih adjuvants ali adjuventov. Našla sem podatke o živem srebru, ne pa o dodatkih. In potem sem šla na spletno stran Novartisa in če prav razumemo, uporabljajo neko nek nespremljiv dodatek, ki lahko predstavlja oziroma ki lahko povzroči hude stranske učinke. Nekaj podobnega se je uporabljalo tudi že med eh, zalivsko vojno. Novinari so omenjali to cepivo že lani in zanima me, ali se je agencija EMEA kaj odzvala na trditve novinarjev. Avstrijski novinar, ki je, je pod drobnom gledu vzel podjetje Baxter in tožil to podjetje zaradi distribucije nekega zdravila na češkem. Zanima me, kakšna je bila reakcija ME. In še tretje vprašanje. Zdravniki in drugo zdravstveni delavci, ki morajo cepiti oziroma ki bodo cepili naše otroke in ženske in starejše, kako bomo zavarovali te ljudi in kako naj jih pripravimo, da bodo se cepili tudi sami? Kaj pa tudi piščančji proteini, ali se uporabljajo tukaj. 24. aprila 2009 smo uvedli previdnostne ukrepe. In ko pravimo, da moramo preprečiti pandemijo gripe, pri čemer izhajamo iz hipoteze, da lahko prije do okužbe 30 odstotkov prebivalca, moramo vedeti, da gre tu zaenkrat samo za hipoteze. V Avstraliji je okuženih 20 tisoč ljudi, nekaj sto jih umre. V Argentini 40 tisoč ljudi, 2,5 odstotka ljudi je bilo okuženih in med 400 in 500 ljudi je umrlo zaradi posledic te gripe. In To je skoraj zanemarljiva številka v primerjavi s posledicami sezonske gripe. Torej, bodimo razumni in recimo, virus je prisoten v Evropi, je prisoten v Franciji, za katero se zdi, da je zdaj najbolj okužena. Zaenkrat je to blaga oblika gripe. Zato nima smisla, da ustvarjamo ogromno paniko, tudi ko gre za cepljenje. In mogoče ni potrebe po množičnem cepljenju, lahko bi samo identificirali, katere so tiste skupine ljudi, ki so rizične skupine in katere je treba najprej cepiti. To so ljudje z različnimi bolezenskimi težavami. In če si pogledamo cepivo, Za sezonsko gripo vidimo, da ta nima nobenih dodatkov. Pri cepivu proti virusu H1N1 pa imamo tudi dodatke ali adjuvante. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o teh dveh različnih vrstah cepiva. Želimo razširiti objektivne informacije. Gospod Lengren, izvolite odgovoriti na ta prvi krok vprašanj. Um, Hvala. No, želel bi predstaviti delo, ki je bilo upravljeno v zadnjih nekaj mesecih. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila pandemijo na podlagi seva virusa, ki so ga identificirali. In tako smo lahko izolirali ta sev, ki smo ga razdelili laboratorijem. Kliničnih podatkov pa nimamo, zato ker je to nov sev virusa. In zato tudi nimamo kliničnih podatkov o cepivih, ki smo jih odobrili danes. V Evropi smo, bili, smo imeli zdaj dokaj srečno roko pri vzpostavitvi koncepta pripravljenosti. Imamo cepivo, ki je bilo pripravljeno z, na robusten proizvodni način. Preskusili smo cepivo s podobnim sevom, sevom ptiče gripe. In to vrstne podatke uporabljamo zato, da ekstrapoliramo znanje, ki ga imamo iz teh kliničnih testov na nov sev virusa. To je nekaj, kar delamo vsako leto s sezonsko gripo. Tako da na to cepivo ne smemo gledati kot na popolno, novo, popolnoma novo cepivo. Tu gre za cepivo podobno kot za sezonsko gripo, ampak z določenimi dodatki. Ker pa je to nov sev virusa, še preprosto nismo mogli opraviti kliničnih testov. Pretehtati smo morali tveganje, ki, ga, um, ki smo mu izpostavljeni, če bomo zamudili pri dajanju tega cepiva na trg in drugimi učinki oziroma vplivi. Gre za preprosto oceno prednosti in tveganj. Zato smo se odločili, da bomo dali to cepivo na trg raje prej in da ne bomo čakali na odločitev, ki bi jo sprijeli kasneje. Tveganje za stranske učinke pri teh zdravilih je minimalno v primerjavi s, tistim, s tistimi učinki, ki jih lahko ima ta gripa na posamezne bolnike. to je razlaga vseh zdravstvenih organov na čelu Svetovno zdravstveno organizacijo in vključno z ECDC, Evropsko komisijo in drugimi zdravstvenimi organi po svetu. Želimo uravnotežiti prednosti, ki jih lahko dosežemo z manjšim tveganjem, ki jih lahko predstavljajo stranski učinki tega cepiva. In mislim, da je to treba poudariti. Gospod Berend je vprašala, kakšen je postopek za odobritev zadajanja na trg. Ja, strinjam se, imamo stroga pravila tudi za zdravstveno oceno zdravil, preden jih damo na trg. V povprečju zavrnemo kakšnih 20 odstotkov vseh prijav, ki pridejo na našo agencijo, zato in ne izdamo dovoljenja za dajanje na trg. To je robusten postopek. Nekaj vprašanj je bilo tudi v zvezi z odmerkom, ali naj, bo, naj gre za eno cepljenje ali dvakratno cepljenje. Na podlagi izkušenj, ki jih imamo iz cepiva simulacije za virus H1N1, izhaja, da sta potrebni dve dozi oziroma dva odmerka. Klinični poskusi trenutno potekajo in vsak dan pričakujemo rezultate teh kliničnih preskusov. Odbor bo ponovno preučil to vprašanje odmerkov, ko bo imel na voljo več informacij, več podatkov. In kar zadeva te dodatke oziroma adjuvante. Lahko rečemo, da bi lahko najprej zmanjšali količino antigenov, ki jih vključimo v cepivo. To je pomemben koncept, ko gre za pandemijo, ko moramo čim prej pridobiti čim več antigenov. Kaj ti drugače, če pride cepivo prepozno, ne bomo dosegli tako širokega kroga prebivalcev. In odziv pri cepivu, ki vsebuje adjuvante, je reakcija oziroma odzivnost boljša. Rezultati so boljši pri tovrstnem cepljenju adjuvanti ali dodatki, to niso nevarne kemikalije. Skvelin je snov, ki jo najdemo v ciličnih membranah, kar pomeni, da gre za naravno snov. Potem pa je tu še vitamin E. opravljene pa so bile tudi obširne študije. Zato, da se je povdarilo, da ti dve snovi nista preveč škodljivi. Omenjeno je bilo leto 1976 in ZDA in cepljenje takrat. Ampak moramo vedeti, da so bila cepiva, ki so bila uporabljena takrat, čisto drugačna in da ni bilo nikoli dokazana povezava med nevrološkimi stranskimi posledicami in tem cepivo. Seve virusa H1N1 smo imeli že v drugih virusih sezonske gripe uporabljali smo podobna cepiva, pa ni prišlo do podobnih nevroloških posledic in stranskih učinkov kot leta 1976 v ZDA. Kot sem poudaril v svojem uvodu, imamo robusten sistem za ugotavljanje in beleženje stranskih učinkov. In če želimo ugotoviti, kakšni so stranski učinki, moramo razdeliti to cepivo, uporabiti cepivo na prebivalstvu in zabeležiti in spremljati stranske učinke. Ne pričakujemo pa, da bo prišlo do številnih stranskih učinkov. Imamo pa robusten strok sistem, ki je vzpostavljen za to, da spremljamo Kakšni bodo stranski učinki po začetku uporabe teh cepiv? Pa tu ne gre samo za Evropsko unijo, ampak tesno sodelujemo tudi z ustreznimi organi v ZDA in avstralskimi zdravstvenimi organi, kjer, kot vemo, je zdaj zima in je pandemija v polnem razmahu. Odgovoril sem na vprašanje o odmerkih, o adjuvantih, o ZDA v letu 1976. Mislim, da mi ostane samo še vprašanje alergičnih reakcij. Ja, v informacijah o proizvodu omenjamo, da tisti ljudje, ki so alergični na jajčne beljakovine, lahko pričakujejo alergično reakcijo in zato mora zdravnik, preden predpiše to zdravilo, vprašati bolnika, ali je alergičen na kakšno stvar oziroma na to beljakovino. Potem še vprašanje Baxterja, ki je imel kar nekaj težav pri proizvodni. To smo podrobno preučili in upoštevali. In lahko vam povem, da smo imeli izredno inšpekcijo, inšpekcijski pregled v laboratoriju Baxter, zato da se zagotovi, da proizvodnja cepiv in zdravil poteka 100 odstotno v skladu s vsemi standardi in zahtevami. Na koncu pa še vprašanje odpornosti na antibiotike. Če industrija in sektor vlaga veliko na tisoče dolarjev za razvoj antibiotikov in dobijo nekaj denarja o tem, potem ta denar vključijo v razvoj nečesa drugega, namesto da bi obravnavali bakterije, ki postajajo odporne na antibiotike. Z tega vidika vemo, da, je, da lahko trg postaja vedno manjši. Razvoj novih antibiotikov zahteva veliko denarja in zato moramo spodbujati farmacijsko industrijo, da se razvijajo novi antibiotiki. O tem smo govorili tudi na neformalnem zasedanju ministrov za zdravje na švedskem. In švedsko predsedstvo bo verjetno pripravilo predlog za razrešitev tega vprašanja. Jaz sem, imam ideje, kako naj bi se to razrešili, ampak ker EMEA ni pristojna za pripravo politik, se v to ne bomo mešaval. Hvala. Najlepša hvala, gospod direktor. Gospod Peter Lize. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod direktor Lundgren. Govorili ste o kontraindikacijah v primeru alergije na um, proteine jajc. Ali obstajajo še druge kontraindikacije, ali obstajajo še drugačne osebe, katerih eh, cepljenje bi moralo biti ali prepovedano ali pa omejeno? Recimo, Ali obstaja kakšna omejitev uporabe cepiva za ženske, ki so uh, do tri mesece noseče? Prosim za jasen odgovor, kajti na zadnjem zasedanju odbora je gospa Jakob rekla, da obstajajo problemi pri otrocih, pri rizičnih eh, bolnikih in ženskah. Torej, jasno povejte, ali je priporočilo agencije EMEA, povezano z omejitvijo uporabe teh cepiv? Ali obstajajo kakšne skupine ljudi, za katere velja prepove cepljenja? Ali pa zaenkrat to dovoljenje za dajanje na trg velja? Drugo. Zdravljenje z antivirusnimi uh, zdravili Tamiflu. Dovoljenje za to obstaja in kaj se dogaja? Otro, Eh, uporabniki lahko odprejo kapsulo in lahko otrokom dajo eh, zdravilo. Gre za problem eh, torej, upoštevanja navodil, zlasti ko gre za otroke, tako imenovani compliance. Mislim, da če poznamo mm, starše, lahko to od, kapsulo odprejo in boste, bodo dosti krat otrokom to zdravilo dali eh, pomešano v nek eh, sok. V, na švedskem obstaja dosti priseljencev in tukaj je morda problematično razumevanje takšnih navodil, torej jezik. Zato se sprašujem, ali je takšna uh, eh, uporaba tamifluja za otroke resnično optimalna uporaba. Hvala. Mislim. Hvala, gospod Lize. Gospa Makavan, Makavan. Hvala, zelo kratko v zvezi z adjuvanti. Vprašanje se ne nanaša neposredno na gripo, ampak danes v britanskih eh, medijih eh, piše o tem. Ta teden je umrla mlada učenka v Združenem kraljestvu nekaj ur potem, ko so jo cepili proti uh, Eh, raku na materničnem ustju. In še vedno se sprašujejo, ali je obstajala kakšna povezava med cepljenjem na eni strani in uh, smrtjo na drugi strani. No, zdravniki so rekli, da je deklica imela nekatere zdravstvene probleme. Danes dopovdne pa. Uh, pišejo naši časopisi, da je adjuvant, ki ga uporabljajo v tem cepivu za raka eh, na materničnem ustju, enak adjuvant, kot se uporablja v cepivu za H1N1 eh, gripo. Oprostite. Mislim, da bi to bilo zadnje vprašanje, razen če še kakšne roke ne vidim. Torej, gospod Lengren, bi prosim odgovorili na zadnji dve vprašanji, potem pa, če boste pravi, še m, pripravljeni, še naredite sklepe. Ker zadeva adjuvant, ta ni enak, kakor v Cevareksu. Vzel sem vaše vprašanje na znanje, seveda bo EMEA pripravila poročilo o stranskih učinkih tega cepiva proti raku na materničnem grlu. Vsekakor pa smo že cepili na milijone mladih deklic s tem cepivom, ne da bi imeli takšne probleme. Zato moramo sedaj ugotoviti, ali je med smrtjo in eh, uporabo tega cepiva res kakšna povezava. Potem vprašanje tam je fluja. Strinjam se z vami da je stvar zelo težka, ko je treba dajati zdravilo otrokom. Na zdravstvenem, zdravstvenem odboru smo se prejšnji teden pogovarjali o tem in sedaj smo razširili indikacije tam in fluja in sicer, da eh, zdravimo lahko z njim tudi otroke, ki so mlajši od 6 mesecev oziroma otroke mlajše od enega leta pod določenimi pogoji. Seveda pa uporaba tamifluja pri otrocih ni enostavna zaradi tega, ker nimamo pediatrične eh, oblike tega zdravila, zato je eh, sodelovanje staršev oziroma otrok, torej compliance, zelo težko doseči. Eh, za kapsule, ki jih starši odpirajo, smo dali natančna navodila, Nova navodila, ki smo jih sprejeli, bodo objavljena k malu. Dokler nimamo pediatrične oblike tamifluja, pa mislim, da bo, ko gre za sodelovanje bolnikov oziroma njihovih staršev v tem primeru, eh, dosti težav. Eh, tukaj morajo tudi lekarnerji in farmacevti pomagati s svojimi izkušnjami. Seveda pa ne vem, kako je to v državah članicah, ali so lekar, lekarne pripravljene pomagati staršem v tem primeru. Zato bi bilo res treba pripraviti boljšo formulacijo. Toliko o tamifluju. In potem priporočila za otroke in noseče ženske. Morda bi dal besedo strokovnjaku, dr. Kavaljeriju, ki vam bo povedal, kako smo prišli do sklepa, ko gre za cepljenje otrok oziroma noseči žensk. Hvala, Tomas. Kar zadeva otroke, priporočila v naših informacijah izhajajo iz izkušenj zbranimi z H1V5 cepivom, torej in pandem, izkušnjami z pandemrixom in nekaterimi drugimi cepivi. Torej ta cepiva, ki so že znana, eh, smo uporabili kot eh, temelj in izkušnje z njimi. Kar zadeva kontraindikacije in omejitve. Za enkrat velja, da za otroke mlajše od šestih mesecev ne moremo uh, pripraviti priporočil. Za enkrat za to starostno skupino ne moremo razdelati uh, priporočil in uh, isto velja tudi za cepivo v, za to starostno skupino, ko gre za navadno sezonsko gripo. Ker zadeva uh, ekstrapolacije, no, z. Uh, H5V1 smo opravljali nekatere a, eh, klinične študije, vendar smo v tem primeru uporabljali običajne a, eh, odmerke. H5V1, torej tukaj smo vključili v proučevanje otroke stare 3 do 9 a, eh, let, tukaj smo uporabili polovični odmerek oziroma dva polovična odmerka in dobili smo dobre rezultate. V SPC-ju, torej v protokolu z navodili bomo to omenili. Za starejše eh, otroke in mladostnike, torej za otroke od 10 do 17 in več, priporočamo eh, polni en cel odmerek, čeprav za enkrat eh, še nimamo vseh ustreznih podatkov. To so torej naša dognanja do sedaj, kar zadeva otroke in to je tudi eh, temelj za naša priporočila. Kar zadeva noseče ženske, imunološki preizkusi s sezonskim cepivom na nosečnicah kažejo, da ni eh, drugačnega odziva pri eh, nosečnicah in eh, drugih ženskah. Torej tukaj lahko uporabimo enostavno ekstrapolacijo, kar zadeva varnost. Imamo ogromno število kliničnih študij, ki jih upravljajo na nosečnicah, ampak v ZDA so se sezonskim cepivom uh, cepili več kot 2 milijona žensk v obdobju od 2000 do 2003. Preden bomo uh, vse te podatke cepljenja, s protisezonski gripi povezali z celo vrsto dobro opravljenih študij na reproduktivne organe <laughs> živali, še ne moremo zaključiti, da te, to cepivo ne bo varno za nosečnice. Ampak zaenkrat še opravljamo celo vrsto kliničnih študij in pomembno je, da tukaj pripravimo ustrezne načrte, farmakovigilanco in tako naprej. Povez, povezali smo se tudi s proizvajalci z ECDC in drugimi evropskimi mrežami, da bi vzpostavili različne eh, registre, kot recimo Eurocat za prirajene abnormalnosti. Tako bomo dobili ustrezne podatke, preden bomo to cepivo uporabili na, vsem, eh, na vsej populaciji. Poleg tega naj dodam še, da smo za tri cepiva eh, za simulacije pripravili pozitivno stališče in lahko vam zagotovim, da v EMEI delamo vse, kar se da, da bi čim prej imeli vzpostavljen sistem za ugotavljanje stranskih učinkov. Ko bomo imeli dodatne podatke, pa vam bomo to tudi posredovali, pa tudi odbor bo sedaj opravljal klinične študije oziroma ko bodo končali klinične študije na otrocih in nosečnicah, bo odbor morda se odločil spremeniti odmerke. Parlament bomo seveda uh, obveščali tako kot splošna javnost. Hvala. Najlepša hvala. Še zadnja beseda gospoda Nistikoja, predsednik eh, oziroma naš eh, zastopnik v upravnem odboru EMEA. Hvala, gospa predsedujoča. Kot član tega odbora sem zelo ponosen in znemirjen, ko lahko slišim zelo konkretna vprašanja, ki ste jih zastavili. Hvala uh, Rod Berend, Grostet, Pilar Ajus in Petru Lizeju. Lahko se sicer spustim v nekaj konkretnih tem, ki so jih omenjali ampak ker sem tudi član znanstvenega odbora, bi se želel zahvaliti tej mreži odličnosti v Evropi. Torej, vsem državam bi se zahvalil za to, da so prispevali toliko strokovnjakov in ljudi, ki delajo dan in noč. Recimo Rika Badi je pomembna tukaj potem Tomas, Tomas Alvanson iz Švedske, Ian Harlson iz Združnega kraljestva, Barbara Van Cieter in tako naprej. Poleg vseh ostalih ne omenim samo te. Člani in članice parlamenta moramo biti uh, ponosni na to, da imamo od tako odlične ljudi. Dagmar, od vsega začetka priporočamo prednostni pristop pri uporabi cepiv. preden bomo ugotovili, kakšni so stranski učinki, seveda moramo biti previdni. To je naša odgovornost, seveda pa moramo zaupati tudi strokovnjakom. Ti morajo pripraviti strategije, morajo pripraviti različne kategorije bolj ogroženih prebivalcev in tako naprej. In potem, ko bomo dobili več podatkov, več ugotovitev, bomo šli na druge dele prebivalcev. Še nekaj bi rekel. Ne smemo se prepustiti paniki. Mediji, tisk pišejo o tem, vendar za enkrat podatki o cepivu kažejo, da je cepivo varno. To vam lahko zagotovim. Kar zadeva vprašanje skvalena skvalen je samo predhodna sestavina, prekursor kolesterola, nič drugega. To je adjuvant, ki ustvarja oljno emulzijo in na ta način povečamo homogenetske značilnosti cepiva. Tak adjuvant je torej nekaj pozitivnega. Namesto tiomersala uporabljajo metil sre, živo srebro, vendar je to neurotoksična eh, uh, snov. Kadar pridejo človeški možgani v stik s to snovjo, kajti to je težka kovina, povzročijo neurotoksičnost. Ampak odmerek v enem samem odmerku je tako majhna, samo 25 mg. Jaz mislim, da je tukaj količina tako zanemrljiva, kakor pri hrani. Če hočete, sedaj se je popravil govornik na mikrograme, za mikrograme gre, ne za miligrame, torej 2x25 mikrogramov ni nič nevarnega, kajti tudi takšne količine najdemo v živilih. Po 20, 30, 40 letih, kaj se bo zgodilo? Koliko ljudi bo obolelo zaradi Alzheimerja? To je tisto, kar nas mora skrbeti, ne pa cepivo. Še enkrat se torej zahvaljujem tudi gospodu Tomasu Lengrenu, ki nas je zelo dobro obvestil o vsem. Hvala še enkrat. Merci, Hvala, gospod Lengren, v imenu vseh kolegic in kolegov za vašo predstavitev. Hvala tudi vsem vam, s tem je seja končana.